Do we have a thing to make clear that we're starting somewhere? Yeah, you have a gavel? Oh, that's now. Good afternoon, everybody. Good afternoon, I... Um, uh, Dobar dan vsem, predlagam, da začnemo. Verjetno še niste vsi prisotni, ampak bomo vseeno začeli. Najprej se opravičujem, uh, pa Ofano ni uspela priti, ker je bil njen let eh, odpovedan. Zato bom začel kar sam, torej s prvo točko dnevnega reda in sicer začeli bomo s sprejetjem dnevnega reda. Če nihče nima nič proti, potem bomo začeli z. Nadaljevali z drugo točko, sprejetje zapisnika seje 18. in 19. februarja 2013 v angliški različici, nobenih pripomb. Na to imamo nekaj um, obvestil. Gospodu Šmitu sem obljubil, da bo lahko pri tej točki spregovoril, ker vem, da morate oditi prej. Morda lahko kar sedaj spregovorite, če želite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje vprašanje se nanaša na sestanek koordinatorjev 18. februarja in tu pod tretjo točko izbrani strokovnjaki na visoki ravni, vabljeni k prispevanju predlogov o priporočilih za odbor Krim. Malce sem bil presenečen, ko sem videl, da so modri koordinatorji. To sem prebral prejšnji teden, torej, da so ti koordinatorji imenovali pet moških strokovnjakov in to tik pred Mednarodnim dnevom žensk. Morda lahko rečete, da ni bilo nobenih eh, žensk kandidatk, ampak to ne drži, ker sem sam eno predlagal če želimo spremeniti agendo, potem se moramo tudi sami temu primerno vesti. To je moja pripomba in upam, da to lahko še spremenimo, kajti to je res neprimeren signal strani tega odbora. Hvala lepa. Sveda smo sami krivi, to je zelo umestna pripomba vse politične skupine, vključno z mojo, so predlagale kandidate in vsi kandidati so bili moški. Tako da ni bilo nobene možnosti izbrati nekoga, ki ni bil na tem seznamu izključno moških kandidatov. Torej. Predsedujoči je posredoval na to um, dopise vsem izbranim kandidatom, torej so o tem že obveščeni, ampak um, morda je vseeno smiselno, če danes na sestanku koordinatorjev to še enkrat sprožimo. Da bo povsem jasno, sam sem predlagal kandidatko. Potem sem bil pa napačno obveščen. Potem je pa to še dodaten razlog, da se o tem razpravlja in če se strinjate, potem lahko dodamo to točko še na dnevni red sestanka koordinatorjev. Na to imamo še nekaj obvestil. Kot veste, je ta sestanek tudi, se tudi neposredno prenaša. Ob um, 17.30 pa bomo imeli tu sestanek koordinatorjev brez navzočnosti javnosti. Torej, toliko o tem. Lahko, lahko nadaljujemo z izvolitvijo prvega podpredsednika. Mislim pa, da nas še ni dovolj, da bi lahko to storili. Lahko morda začnemo s to točko in na to, ko bo dovolj poslancev prisotnih, lahko glasujemo. Torej, tri, še tri poslance potrebujemo če lahko morda spodbudite vaše kolege, da pridejo, potem lahko to sedaj naredimo. Se upravičujem, gospod predsedujoči, samo še eno prošnjo imamo. Naš eh, podpredsednik, torej kandidat za podpredsednika je Iljana Ojotova, ki sedi za mano. Zelo bi bila vesela, če uh, lahko mobilizirate eh, poslance za to, da bomo imeli eh, potrebno število prisotnih. Eh, torej, prosim vas, če lahko to storimo, če lahko mm, te tri dodatne poslance še najdemo, preden prisotni začnejo odhajati. Dobro, nominacija je eh, jasna, to prihaja strani politične skupine, tako da je prvi korak že storjan. Morda lahko kandidatka že izrazi svoje strinjanje s to nominacijo, ker mislim, da je to edina nominacija, ali jo spremete. Hvala lepa za imenovanje. Ja, se strinjam strinjam in um, se zahvaljujem za glas kolegu. Dobro, potem smo že dva prva koraka izvedli, sedaj pa moramo glasovati, torej takoj, ko bo prisotnih dovolj poslancev, bomo glasovali na to. Glavna točka dnevnega reda, to je predstavitev in pa razprava o poročilu In prosil bi gospoda Jakolina, če lahko poročilo predstavi. In to v največ 20 minutah, prosim. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Gotovo se bom držal časa, ki ga imam na voljo. Najprej bi se želel zahvaliti za to dejavnost, ki jo bom skušal prikazati in sicer se želim zahvaliti vsem političnim skupinam, poročevalcem v senci, sekretarijatu in vsem ostalim, ki so prispevali svoje k temu intenzivnemu delu, ki smo ga upravljali tudi ob spoštovanju mandata, ki nam ga je zato podelil Evropski parlament. Najprej smo pripravili tri dokumente o organiziranem kriminalu, prvega, drugega o korupciji in tre, tretjega o pranju denarja. Pri tem smo morali upoštevati cilj ki je gotovo skupen vsem članom tega odbora in sicer, eh, da bi približali zakonodajo v posameznih državah članicah in da bi zagnali zakonodajne dosjeje za to, da bi zagotovili usklajevanje na zakonodajni ravni, glede na razlike, ki so tu prisotne. Nekateri podatki in številke vam bodo prikazali. Uh, za kakšen pojav gre. To ni pojav zgolj sociološke narave, ampak to je pojav, ki je tipičen za kriminalne sisteme v Evropi, pa tudi drugot v svetu. Dohodki iz nezakonitih delovanj predstavljajo 3,6 odstotke celotnega BDP-ja. 380 milijard dolarjev je letna cena ciberkriminalitete v, stet, v svetu. 320 milijard dolarjev znašajo prihodki eh, preprodajalcev drog, eh, vključno s pranjem denarja. To predstavlja od 2 do 5 odstotkov globalnega BDP-ja, to pomeni nekje od 650 do 1550 milijard dolarjev. To so izredno visoke številke, izredno pomenljive številke, ki kažejo obseg tega sistema, ki se je na bistven način urinil v svetovno gospodarstvo. V Evropi obstaja 3600 kriminalnih združb. Cena korupcije znaša približno 120 milijard evrov, kar predstavlja približno en odstotek BDP-ja. In še 12 milijard evrov letno predstavlja trg trgovine z drogami kar je ena najbolj pridobitnih dejavnosti za kriminalni sistem. 11 milijard evrov na leto pa se ocenjuje, da znaša škoda, ki izhaja iz nezakonitega trgovanja s cigaretami, pa še preko milijarde evrov, torej milijardo sto tisoč evrov predstavlja vrednost ponarejenih izdelkov, ki so bili zaseženi leta 2011. 100 milijard evrov letno je škoda, ki se ocenjuje zaradi utaje DDV-ja in ne nazadnje milijarda in pol evrov na leto je vrednost goljufi preko kreditnih kartic, tudi zaradi zlorabe identitete. To so očitno izredno pomembni, veliki pojavi, ki imajo zelo velik, velik gospodarski vpliv. In zato uh, je cilj ta, da se zaščiti poštene državljane in da se povrne zaupanje v institucije ter da se zagotovi poštenim poslovnežem, da bodo lahko pošt, pošt, pošteno opravljali svojo gospodarsko dejavnost. To je naš skupen cilj eh, različnih političnih skupin. To je tudi usmeritev, ki smo si jo zadali in ki jo nameravamo zaključiti s končnim dokumentom, ki bo pripravljen do konca leta. Potem, trgovina z ljudmi in siljenje v suženstvo. Eh, kar je zelo pogosto povezano z čezmejno kriminalno organiziranostjo. Poleg tega pa še tihotapljenje cigaret, trgovina z drogami ter cela vrsta drugih dejavnosti, kot so nezakonite stave, naprimer, ki eh, so se zelo povečale v zadnjem času. Če se želimo boriti proti temu, če se želimo boriti proti korupciji in pranju denarja, potrebujemo evropski model za, za sek, naprimer, za eh, rubež premoženja maficev, za izključitev iz sodelovanja pri razpisih za osebe, ki so že bile pravnomočno obsojene in sicer v vseh državah članicah. Zato potrebujemo večje sodelovanje med gospodarskimi družbami, Evropsko pomorsko stražo ter odločen nastop proti ciberkriminaliteti. Zato moramo zelo vestno in odločno nastopiti na tem področju. Še zlasti zato, ker kriminalne združbe se porajajo tam, kjer je veliko poslovanja, kjer je veliko virov, kjer je eh, obsežna distribucija in kjer je veliko prometa s ponarejenimi izdelki. Na teh področjih se pojavlja vedno tudi kriminalno delovanje, ki je zelo močno vse države članice do sedaj še niso dvignile prahu zaradi tega in se lotile učinkovito delati na tem, da bi preprečevale ta pojav. Potrebno je boljše sodelovanje med policijskimi organi, potrebno je vzpostaviti več zaupanja med državami članicami, potrebujemo bolj odgovorno politiko in tudi tako politiko, ki bo znala prevzeti v celoti svoje odgovornosti. Poleg tega potrebujemo tudi močno, uh, močen sistem s odvračilnimi sankcijami znotraj javnih uprav v državah članicah, kjer dosedaj obstaja preveč birokracije, preveč papirologije preveč je potrebnih predhodnih dovoljenj, ki zaustavljajo postopke in zaradi katerih postajajo birokra birokratski in upravni postopki predolgi. Potrebujemo torej tak sistem, ki bo imel jasen sistem sankcij, jasno opredeljen sistem sankcij. Mogoče je potrebna tudi reforma javne uprave, zakaj pa ne. Model um, opredelitve kaznjivih dejanj, ki morajo biti opredeljena po stopnjah znotraj kazenskega procesa, hkrati mora biti zagotovljena zaščita jamstev uh, za obdolžence. In ne nazadnje, zagotoviti moramo tolikšno trajanje postopkov, da ne bo prišlo do nekaznivosti obdolžencev. In Bolj zdravo gospodarsko tkivo mora imeti na voljo primerno zaščito. Mogoče bi bile spet koristni, koristne bele liste, torej seznami podjetij, ki lahko sodelujejo z javno upravo. Potrebovali bi tudi preglednejši sistem upravljanja med bankami, ki bi lahko potekal tudi preko bančne unije. Tukaj gre za sodelovanje z gospodarskimi zbornicami in z notarji ter drugimi organi, zato da bi se laže eh, ugotovilo obstoj sumljivih dejavnosti, ki imajo pogosto čezmejni izvor goljufije, goljufije, kar zadeva identiteto, davčne goljufije, goljufije, kar se tiče zakonodaje Evropske unije. Zato bi bilo mogoče koristno imeti neko evropsko tožilstvo, ki bi ščitilo finančne interese Evropske unije. Morali bi ukrepiti nadzor nad bančnim in finančnim sistemom ter zagotoviti sledljivost finančnih tokov in to ne samo na področju igr na srečo in stav, temveč znotraj vseh dejavnosti, kjer potrebujemo več jasnosti in preglednosti. Mogoče bi zato lahko bile koristne tudi nove tehnologije, še zlasti pri boju proti organiziranemu kriminalu. Tukaj govorimo o um, elektronskih načinih plačila in drugih možnostih. Ob tem pa je treba predvideti tudi možne na nova kazniva dejanja, ki se lahko pojavijo in ki bi jih je treba kaznovati, kot je lažno prikazovanje davčnih bilanc. Um, in vse to mora biti povezani z davčnim področjem, ki mora biti uh, enakopravno, solidarno, in ki mora zagotoviti, da bo vsak, ki proizvaja, tudi plačal to, kar iz tega izhaja. Zato potrebujemo skupne pravne standarde. Kazniva dejanja, kot so dejanja združevanja, mafijska dejanja in tako naprej, morajo biti predvidena kot kazniva dejanja v vseh državah članicah in za nje morajo biti predvidene sankcije v vseh državah članicah. Sicer bi bilo lahko težko kaznovati za določeno kaznivo dejanje njegovega storilca v neki drugi državi članici in ne, uh, saj tam sistem ni isti kot v državi članici, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno. Zato bi morali zagotoviti, da bo vsaka država članica prevzela odgovornost na visoki ravni. Mafijska združenja so prisotna po vsot, niso pa vse države članice enako občutljive za to vprašanje. Pomembno je sodelovanje z Olafom, z Eurojustom ter z Europolom. Potrebujemo programe, kakršen je program Erasmus, pa čeprav Eh, bi jih imenovali nekoliko drugače, torej programe, ki bodo zagotovili jamčju pravosodja. Zasebno in javno korupcijo je treba eh, enako kaznovati. In tudi tisti poslanci eh, ter drugi politični veljaki, ki delajo napake, morajo biti podvrženi istim sankcijam sankcioniranje mora veljati vsaj za pet let. In predvsem je treba zagotoviti, da kdorkoli je bil pravnomočno obsojen zaradi korupcije, pranja denarja ali organiziranega kriminala eh, oziroma drugih kaznjivih dejanj znotraj javne uprave, ne more dostopati do teh mest. Potem financiranje ter sankcije za. Eh, z, nepravilno financiranje znotraj političnih strank, zlorabe. V zvezi s tem, torej v zvezi s, kor s korupcijo, moramo zagotoviti, da se bodo predvideli novi načini kaznovanja, ki bodo šli v korak s samim sistemom korupcije. In zato smo mnenja, da je treba nasplošno kriminalne sisteme primirno sankcionirati in primirno sankcionirati nezakonito delovanje. Potrebujemo evropski pristop tudi na področju zaščite žrtev mafije. Zagotoviti moramo sodelovanje med pravosodjem ter zaščito prič tudi to je predvideno um, v našem končnem besedilu, smo pa seveda še odprti za morebitne predloge sprememb, ki jih bo treba še dodatno obdelati. Torej, uh, neko prenovljeno, prenovljen boj proti davčnim oazam je potreben in Evropa mora to upoštevati. Upoštevati je treba to, da v Aziji, v Singapuru in drugod obstajajo velike skupine, ki ustvarjajo te ponarejene rezultate tekem in eh, športnih stav, ki imajo vpliv tudi v Evropi. Pa še nekaj, podpora je potrebna pri tej realnosti, pri kateri se moramo zauzeti za manjšo davčno obremenitev malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo izredno visok odstotek v našem gospodarskem tkivu v Italiji in v Evropi. Moramo se upreti proti davčnim utajam in goljufijam, pri tem pa se moramo zavedati, da davčne oaze obstajajo tudi v Evropi in ne samo drugot po svetu. Zato moramo verjeti v obstoj močne volje ter želje po skupnem delovanju v posameznih državah članicah, v Evropski komisiji ter v drugih evropskih institucijah v boju proti korupciji, pranju denarja in kriminalnim sistemom. Obstajajo novi bančni in finančni produkti, za katere pogosto ne obstaja primerna oblika nadzora. In zato potrebujemo primirne ravni za sankcioniranje ter celo vrsto dejavnosti za sankcioniranje um, tih otapljanja cigaret in, kot sem povedal že na začetku, predvsem za sankcioniranje trgovanja z ljudmi. In za konec, mislim, da je dokument, ki smo ga pripravili, tudi zahvaljujoč sodelovanju vseh političnih skupin in zahvaljujem se vsem desetim soavtorjem tematskih dokumentov, ki so pomembno prispevali k temu besedilu, saj so eh, znali primerno upoštevati to umestno poročilo, ki ga sedaj predstavljam. Vsi skupaj smo torej skušali združiti vse, kar je bilo narejenega znotraj posameznih inštitucij in v posameznih državah pri tej transverzalnem pristopu k um, organiziranemu kriminalu in mafijskim združenjem, ki imajo zelo močan učinek uh, na v Evropi. Naprimer, prejšnji teden sem se tudi sam srečal na sestanku s poročevalci v Senci, s kolegi, s katerimi smo si zamislili neko časovnico, ki bi lahko bila koristna kot usmeritev pri poskusu, da pridemo do zaključka tega dosjeja. E, Predvideli smo, kakšen bi bil rok za oddajo predlogov sprememb. Sam sem predlagal 25, lahko bi to bilo tudi 26. Predvideli smo, eh, dokdaj bi proučili predloge sprememb. Zamislili smo vsi, da bi to lahko potekalo na izrednem zasedanju 18. aprila v Strasburu, v Strasburu, tako da bi lahko v odboru o tem glasovali že v torek 23. aprila in na to na plenarnem zasedanju meseca maja ali junija letos, seveda. Torej, gre za roke, ki jih seveda lahko še nekoliko prilagodimo, glede na to, kar boste sami še povedali v zvezi s tem, kot predstavniki različnih političnih skupin, seveda. Eh, dogovorili smo se že s kolegi poročevalci v Senci, da bomo eh, predlagali tudi spremembe, ki jih vsi želijo predlagati z besedili, za katera bi bilo doseženega čim več soglasja. In kar zadeva samo proučevanje besedila, sem sam uh, prepričan, da bo v odboru to dobro sprejeto in upam, da bomo v sodelovanju s sekretarjatom eh, prišli do rezultata, ki ga pričakuje 500 milijonov naših državljanov, ki se zauzemajo za to, da bi imeli več zaupanja v institucije in da bi imeli več varnosti ter se zauzemajo za to, da se upremo kriminalnim in mafijskim sistemom ter da v to ulijemo vso našo politično voljo. Na tem močno delamo in trdno delamo. Prepričan sem, da bo ta predlog, ki ga bomo seveda lahko še prilagodili, popravili, dopolnili, eh, lahko predstavljal izkaz te zmožnosti našega odbora, da pripravi ta prvi dokument Evropskega parlamenta, ki se zauzema za pravi, realen in učinkovit boj proti eh, sistemu korupcije, pranja denarja proti kriminalnemu sistemu, ki označuje našo skupnost, našo Evropsko unijo. In ta izziv mora sprejeti prav Evropski parlament, v katerem sedijo predstavniki teh 500 milijonov prebivalcev, ki se zauzemajo za več varnosti in ki želijo, da se izkaže ta močna volja, za boj proti kriminalu, mafiji, pranju denarja, korupciji in tako naprej. Na voljo sem vsem vam, vsem kolegom in želim vam zagotoviti, da smo delali res o polnem spoštovanju mandata, ki nam ga je na tem področju zaupal Evropski parlament že pred enim letom. Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Jekolinov ne samo, da ste govorili o vsem in predstavili celotno poročilo, ampak to ste storili v 20 minutah. Res impresivno. Imam še tri osebe, ki so se prijavile k besedi. Gospa Mathieu, izvolite. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi čestitala poročevalcu za kakovost njegovega dela in za izmenjave med kolegi. Delal je zelo resno in zato mu je treba čestitati, ker žal to ne velja za vse kolege. Poročilo oziroma osnutek poročila je zelo um, obsežen, zelo, uh, zelo popoln vsebuje zelo veliko podatkov, ki se nanašajo na eh, vse, kar je bilo dosedaj že narejenega na ravni Evropske unije eh, na področju boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu in tako dalje. Prav tako v snutku poročila vidimo tudi, da eh, s členom 83 Lizbonske pogodbe komisija sedaj lahko tudi predlaga določene ukrepe za harmonizacijo kazenskega prava znotraj Evropske unije, kajti, kot je kolega povedal, je organiziran kriminal eh, prisoten v vseh državah Evropske unije, če tudi se vse države tega ne zavedajo. Na ta način se bomo lahko borili ne samo proti mafiji, temveč tudi proti uh, vsem povezavam, ki obstajajo med mafijo znotraj EU in zunaj EU. Ta eh, čezmejna, eh, čezmejni organiziran kriminal je eh, še posebej, posebej kritičen zlasti v sedanji situaciji, situaciji krize, kjer eh, že na določenih področjih eh, vladajo zelo resne razmere in revščina in zato moramo narediti vse, kar lahko, da se proti temu borimo, torej tudi na področju pranja denarja. V, o tem ste veliko govorili v vašem poročilu, prav tako uh, na področju um, uh, trgovine z belim blagom oziroma z ljudmi in pa tudi na drugih področjih. Treba je tudi um, okrepiti usposabljanje sodnikov in pa policistov in vzpostaviti boljšo koordinacijo med eh, evropskimi agencijami. Govore je bilo o Eurojustu, Europolu in to ste v poročilu tudi omenili in to je zelo pomembno. Prav tako tudi uh, Eh, vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva. Tudi to je pomembno. No, tu se bom sedaj ustavila. Eh, to sem želela povedati v tem smislu, da um, podpiramo vaše poročilo, kolega, ki je zelo izčrpno. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, ki so na tem poročilu delali in um, smo vzeli na znanje tudi uh, vse datume predlogov sprememb. Uh, ampak eh, omenili ste datum 18. aprila za razpravo o predlogih eh, sprememb. Predlagala bi, da o tem eh, govorimo na ravni koordinatorjev, na sestanku koordinatorjev, kajti imamo sestanek s komisijo v četrtek in lahko si to skupaj pogledamo. Hvala, hvala, gospa Fajon. Hvala tudi poročevalcu Jakolinu za res izvrstno in izčrpno upravljeno delo, tudi za odlično sodelovanje. Mislim, da um, dokument zajema um, zelo obsežno vse delo, ki smo ga opravili z vsemi zaslišanji, z vsemi tematskimi papirji v um, dobrem letu dni, tako da je dobra popotnica za končno poročilo. Zdaj, strinjam se da rabimo evropski pristop ko govorimo o borbi proti organiziranemu kriminalu korupciji pranju denarja davčnim oazam um, vsi podatki kažejo koliko denarja evropejci izgubimo na leto in finančna in gospodarska kriza danes je dejansko še en povod več za aktivno delo kriminalnih združb na tem področju in dejansko vidimo, da smo zelo neučinkoviti v boju. Govorimo pa o čezmejnem, ne samo evropskem, ampak svetovnem fenomenu. Um, bolj odgovorno politiko rabimo, predvsem več zaupanja v pravno državo, v pravosodne organe, v delo policije, kot ste sami omenili, v sodelovanje vseh organov. Uh, Tudi nedavno smo videli, ko smo gledali podatke o borbi proti korupciji, da je dejansko eh, med našimi državljani praktično ni več države, kjer ljudje ne bi rekli, da je borba proti korupciji učinkovita. Skratka, državljani ne zaupajo več v pravno državo in to je jasen dokaz, da moramo narediti veliko več. Imela bi nekaj um, samih mm, recimo mm, opask na poročilo, kaj bi lahko še izboljšali, ko govorimo o svobodi interneta, spleta. Moramo biti predvsem pazljivi pri, oble, pri opredeljevanju vloge interneta, pri spodbujanju organiziranega kriminala, to je na strani 8, saj internet je zgolj orodje, ki ga zlorabljajo kriminalne združbe, in sam po sebi ne igra vloge pospeševalca organiziranega kriminala. Torej, internet je zame priložnost, um, ki jo moramo izkoristiti, ampak um, zauzeti seveda odločen nastop proti kibernetski kriminaliteti. <clears throat> Ko govorimo o organizira, organiziranem kriminalu in mafiji, se mi zdi, da se v poročilu prevečkrat izmenjuje ta izraza organizirani kriminal ali organizirane kriminalne skupine in mafija. Manjka pa nekakšna jasna razmejitev med organiziranim kriminalom in mafijo kot obliko organizirane kriminalne združbe. Ko govorimo o korupciji, se mi zdi, da bi morali v poročilu dati še več pozornosti korupciji kot samostojnemu pojavu in ne zgolj samo kot enemu od kanalov preko katerega svoj vpliv širijo kriminalne združbe. In iz tega um, vidika, kar smo že večkrat povdarili pri našem delu, rabimo zelo jasno definicijo korupcije, ki ne bo zgolj vezana na vprašanje organiziranega kriminala in poslati moramo jasno sporočilo, da vprašanje korupcije ni inherentno javnemu sektorju in ga je treba nasloviti tudi v okviru zasebnega sektorja. Kar zadeva posledice organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja, um, bi želela več pozornosti nameniti tudi dejstvu, ki so ga potrdili številni govorci na naših zasedanjih odbora, da delovanje korupcije, razraščanje korupcije, organiziranega kriminala in vse bolj kompleksni sistemi pranja denarja nimajo zgolj neposrednih posledic za gospodarstva držav članic in unije, temveč negativno vplivajo na celosten demokratični red, razkrajajo družbene vezi in krhajo javne in socialne sisteme držav. Zelo pazljivi moramo biti tudi pri ločevanju med kaznivimi dejanji in dejanji organiziranega kriminala. Namen odbora Krim je, da predlaga mehanizme učinkovitega boja zoper vse oblike kriminala in ne da naslavlja kazniva dejanja na splošno. Prejšnji teden smo v Strasburu na plenarnem zasedanju govorili tudi o prirejanju rezultatov v športu in pranju denarja. Številni medijsko zelo odmevni primeri, posebej v Italiji in nasploh iz sveta športa kažejo, da namen prirejanja rezultatov v športu ni vedno neposredno povezan s pranjem denarja, temveč je njegov namen mnogokrat tudi samo ustvarjanje tako imenovanega umazanega denarja. Ko govorimo o vlogi bank danes pri pranju denarja, bi želela um, da v našem odboru bolj jasno opredelimo in opozorimo na vlogo največjih svetovnih bank pri pranju denarja in predlagamo ukrepe za dvig odgovornosti in pa bolj učinkovite sankcije. Um, glede naših agencij, evropskih agencij, ne glede na to, da gre tokrat za umestno poročilo, bi bilo eh, bolje, če bi še jasno zastavili naše stališče do nekaterih aktualnih vprašanj, ki se navezuje na učinkovitost delovanja že obstoječih evropskih agencij na tem področju. Govorili smo o Europolu, Eurojustu, ampak da dejansko, čeprav ni to končno poročilo, pogledamo, ali učinkovitost upravičuje sredstva, osebje, energijo in pa seveda končne rezultate glede sistema javnih naročil. Um, pazljivi moramo biti pri priporočilih, ki v sistem javnih naročil kot edini kriterij izbora vnašajo najnižjo ceno. Tudi to vrstni kriteriji imajo svoje pomankljivosti in lahko še dodatno prispevajo k razraščanju korupcije. Um, vi ste, gospod Jakolino, predlagali obaljno stražo v umestnem poročilu. O tem smo se pogovarjali že na prejšnjem sestanku. Um, Dobro bi bilo, da pazljivo preučimo ta predlog obaljne straže, saj tem vprašanjem na odboru do sedaj nismo posvečali posebne pozornosti, tako da bi to želela predvsem upozoriti, da podrobneje um, definiramo pomen obalne straže, morebitne dodatne stroške podvajanja že z obstoječimi um, um, silami, ki so tam na voljo. Glede raziskovalnega novinarstva, na to sem že opozorila v poročilu, ni veliko vloge omenjene medijev pri nadzoru naših organov v boju proti korupciji. Mislim, da bi morali dodatno povdariti in zaščititi vlogo raziskovalnega novinarstva pri odkrivanju primerov organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja, tako na lokalni, nacionalni kot evropski in globalni ravni. In v nasprotju s tendencami nekaterih velikih medijskih hiš, naprimer CNN, moramo opozoriti in zavarovati vlogo raziskovalnega novinarstva. In še čisto na zadnje, glede um, predloga, ki ga omenjate javno, financiranje političnih strank. Več pozornosti bi morali nameniti temu vprašanju, saj ima lahko uveljavitev ukrepa prepovedi javnega financiranja političnih strank tudi povsem nasprotne posledice. Zato to vrstnega predloga sama ne bi podprla, vemo tudi, da se to države med sabo s sistemi razlikujejo. In če čisto za konec samo dodam, da je boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja politični cilj, ki presega delitve na levo in na desno. Um, to smo večkrat povdarjali v delu našega odbora, bi želela, da tudi mi poslanci zdaj delujemo zelo usklajeno, združimo naše skupne napore na tem področju in se v nadaljem delu izognemo predlogom, ki se neposredno nanašajo na politično-ideološka vprašanja. S tem bi um, poslali zelo močno sporočilo, da smo enotni v ukrepih. Glede časovnice za konec, um, sama ne vidim nobenih um, zadržkov do predloga. Če bi obravnavali um, spremembe aprila v Strasburu na izrednem zasedanju, se mi zdi to sprejemljivo, odvisno pa seveda od časa in od navzočnosti naših kolegov na seji, kar je običajno problem ne samo um, v Bruslju, večkrat celo v Strasburu, tako da upam, da bo vseeno uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Newton. Much, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, gospod poročevalec. Eh, mislim, da je to poročilo zelo dober začetek. Veliko predlogov sprememb bo gotovo, um, sam jih imam že več kot 50, verjetno jih bomo imeli več, več 100. Imam nekaj postopkovnih vprašanj, uh, na katera moramo vsi poznati vprašanja in sicer um, uh, pravila za, uh, to, za delo tega odbora je, da moramo imeti umestno poročilo in na to končno poročilo. Torej, to bo umestno poročilo. Zelo bi me zanimalo, kakšna je časovnica. Uh, za predloge sprememb za končno poročilo, za razpravo, za glasovanje in za plenarno zasedanje. Mislim, da bomo imeli zelo malo časa, ampak pravila zahtevajo, da imamo tako umestno kot končno poročilo. Zato me zanima, kako bomo to izvedli. Drugič pa bi želel samo preveriti z poročevalcem. Uh, eh, govoro je bilo o spremembi uh, datuma, najprej bilo predvideno za drug teden, to, to, to se mi zdi zelo kratek datum, in na to v četrtek 18. aprila v Štrasburgu imamo sestanek, eh, na katerem bomo razpravljali o amadmajih, ali bo to ob devetih zjutraj ali bo to popovdne. Pomembno je, da imamo dovolj časa. Torej, to so postopkovna vprašanja. Na to me zanima tudi še, eh, kakšen kakšna je časovnica za končno poročilo, za amandmaje v končnem poročilu in za glasovanje. Torej, eh, če mi lahko na ta tri vprašanja odgovorite, prosim. Hvala lepa. Imamo časovnico za končni, končno poročilo in sicer osnutek mora biti pripravljen do 30. maja, predstavitev bo 17. junija, rok za amandmaje bo 27. junija, prva obravnava amandmajev bo 10. in 11. julija. Eh, na to morda eh, poseben sestanek in ponovna razprava bo 9 septembra in na to sprejetje na odboru 17. septembra. Upam, da to ne predstavlja nobenih um, težav, kajti eno poročilo bo itak uh, pripravljeno pred drugim. Kaj pa glede sestanka v Štrasburgu? Že vemo, kdaj bo sestanek? Ja, ob devetih zjutraj. Ob devetih. Torej, od devetih do pol enajstih. Kaj pa rok za predloge sprememb za to umestno poročilo? Torej, zaenkrat imamo 26. marca ob 17. Torej, v torek do 17. Predem tam besedo Gomez, gospe Gomez, moram povedati še naslednje. Sam moram oditi približno za 20 minut, čez približno 12 minut. In zato bi bilo zelo koristno, če bi do takrat lahko izvolili podpredsednika. Mislim, da nas je sedaj 11, potrebujemo še eno osebo, na to lahko izvolimo podpredsednico, ki lahko na to že prevzame funkcijo. Or substitute. Or substitute torej um, poslanec ali nadomestnik. Bit, uh, Sicer bi predlagal, da testiramo kandidatko, če lahko funkcijo ustrezno upravlja. da lahko na to eh, bodoča podpredsednica prevzame svojo funkcijo 10 čez 4. Gospa Matjo. Ko, če se vsi koordinatori strinjajo, jo morda lahko izvolimo. Če se vsi s tem strinjamo, ali moramo imeti kvorom v tem primeru? Razumem, da po pravilih to ni mogoče in če imamo to sejo v živo, potem je popolnoma javna. To bo težko. Gospod Newton, izvolite. Moramo slediti pravilom, to velja za nas vse, ampak eh, Veronikina ideja se mi zdi dobra, morda lahko neformalno predlagamo, da prva podpredsednica že začne z delom, da pridobi malce prakse, na to pa jo lahko izvolimo, ko nas bo dovolj. Ja, torej, če se strinjate, potem lahko čez 10 minut prevzamete za 20 minut funkcijo in upam, da boste popovdne lahko izvoljeni. Gospa Tavaris eh, je menda tudi, oziroma gospod Tavaris je menda tudi na poti, tako da kdorkoli bo že prvi prišel, eh, bo izpolnil torej, to pravilo in vas bomo lahko izvolili. Sicer pa sledimo temu predlogu. No, temu rečemo improviziranje. Še en poslanec je prišel. Sedaj nas je dovolj. Zelo ste dobrodošli, zelo ste dobrodošli. Sedaj lahko, se lahko vrnem torej k točki štiri dnevnega reda. No, na koncu se bo še vse izteklo. Torej, izvolitev prvega podpredsednika. SND je predlagal gospod Jotovo imamo 13 poslancev, ki so sedaj prisotni, torej lahko glasujemo, kdor se strinja, naj dvigne roko. Mislim, da je to zelo jasno. Čestitke in čestitam tudi odboru za prvo podpredsednico. As you are the first vice ker ste prva podpredsednica, lahko sedaj uradno prevzamete predsedovanje, prosim. Monsieur Den, est-ce que vous avez fini Ali ste končali z gospodin? Ste končali? Dobro, na to gospa Gomeš ima besedo, izvolite. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Čestitke k izvolitvi. Zahvaljujem se kolegi Jekolinu za zelo izčrpno poročilo, odlična osnova za naše nadaljno delo. Imam pa nekaj vprašanj. Prvič, vidim, da v poročilu ni nobenega sklicevanja na konkretne primere, morda je šlo tu za um, odločitev, da konkretni primeri ne bodo omenjeni. Uh, ali morda obstaja kakšen poseben razlog, zakaj konkretnih primerov ne smemo oziroma ne omenjamo v poročilu, morda zaradi predlogov sprememb, ali je to koristno. Pred, predpostavljam, da se bomo vsi strinjali o tem, kar je v poročilu, ampak um, želeli bi uh, tudi dati temu večjo težo, torej ne samo to, da se vsi strinjamo. In morda bi bili konkretni primeri v tem primeru uh, koristni, vsaj z mojega vidika. Na to bi ga želela vprašati še naslednje. Tudi to mislim, da ni omenjeno, vsaj nisem zaznala tega v poročilu in sicer vprašanje um, ehm, nezakonit te obogatitve. To je bilo omenjeno v poglavju o korupciji in zanima me, če lahko to vključimo v tisti del, ki eh, se nanaša na odgovornejšo politiko. Kaj ti eh, to je v nekaterih državah precej kontroverzna tema, v moji državi vsekakor, na portugalskem, in eh, koristno bi bilo, če bi parlament eh, to vprašanje malce razjasnil. Tretje vprašanje. Ko je govora o pranju denarja v bančnih sistemih in tako dalje, mislim, da bi bilo koristno omeniti sedanji sistem. Vem, da kolega eh, govori o prihodnih projektih, o bančni uniji in tako dalje, ampak ali ne bi bilo koristno, da omenimo sedanji sistem um, davčne konkurence med državami članicami, ki je sistem, ki uh, spodbuja k izogibanju uh, plačevanja davkov in k pranju denarja mislim, da bi morali to videti tudi iz te perspektive. In v tej luči me zanima, kaj kolega Jakolino meni o tej odločitvi evroskupine, ki je bila sprejeta prejšnjo soboto in sicer uh, odločitev, da se obdavči vse uh, bančne račune uh, v eni od držav Evropske unije. Veliko smo brali o tem, da je to centr za pranje denarja za rusko mafijo, za grško, grške združenje in tako dalje. In ta odločitev, da se obdavči davkoplačevalce na Cipru, to zelo olajša situacijo mafiji in pa uh, hudodelcem, ki na ta način lahko še naprej uh, delujejo na ta način. To ni edini primer v EU. Ampak ali se vam ne zdi, da je to zelo v nasprotju s cilji tega poročila in z bojem proti pranju denarja v vseh možnih različicah? Vaše mnenje me zanima glede tega. Merci, Hvala lepa, gospa Gomeš. Želi še kdo spregovoriti? Mister Kolin, suple. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, čestitke tudi v mojem imenu. Prisluhnil sem vsem prispevkom kolegov. Najprej je govorila Veronik Matje, potem Tanja Fajon, potem moj prijatelj Newton Dan in na zadnje še kolegica Gomeš vsi prispevki uh, so bili zelo koristni in uh, nekaterih elementov, ki ste jih izpostavili, uh, se, nekatere elemente, ki ste jih izpostavili, smo že obravnavali. Strinjam se z Veronik Matjo, ki je omenila, kako pomembne so pogodbe z tretjimi državami, ko gre za pranje denarja ko gre za davčne utaje in ko gre za uh, pomembna dejanja različnih kriminalnih združb. Potem so tukaj različni postopki, uh, o katerih ste govorili, o tem uh, bomo še razpravljali, ali bo to obravnavano v Strasburgu ali ne. Odločitev bo sprejeta uh, pri seji koordinatorjev kolegica Fajon je govorila o potrebi po evropskem pristopu in s tem se vsekakor strinjam. Evropski pristop je nujno potreben, spostaviti moramo ponovno zaupanje v načelo pravne države. Prepričani smo tudi, da je zelo pomembna vloga spleta, eh, pomembna je tudi kibernetska varnost. Boriti se moramo proti korupciji in zato poskrbeti za bolj jasno definicijo eh, korupcije. Vsekakor sem pripravljen sprejeti eh, predloge, kar zadeva večjo jasnost te definicije. Zdi se mi sicer, da je definicija razmeroma jasna. Eh, kar zadeva določanje izida igr, ja, tega se zavedamo, vemo, kako pomembna je vloga pranja denarja, ki vpliva na gospodarstvo v Evropi. To ni tradicija, ki prihaja iz Evrope, ampak iz Amerike, ker se je ta tradicija dogovarjanja o izidih športnih igr pojavila na področju bejzbola. Potrebno se vprašati tudi, kako bi lahko bolje eh, delovale evropske agencije. Seveda je to nujno potrebno. Potrebno je urediti tudi področje javnih trgov. Tukaj pa gre seveda za eh, to, da je izbran tisti ponudnik, eh, ki eh, da najbolj ugodno ponudbo in s tem, pri tem se seveda strinjam z Tanjo. Ta dokument vsebuje tudi druge vidike. Zato o tem podrobno ne govorimo. Potem je tukaj vprašanje obaljne straže mislim, da lahko znotraj Eurojusta najdemo dovolj sredstev, ne da bi ustvarjali novo strukturo. Tanja je dejala, da ne podpira določenega predloga, mogoče bi mi potem natančneje povedala, katerega predloga, kaj ti to sem preslišal, moram priznati. Kolega Newton Dan je govoril o postopkih, eh, o časovnem okviru. Mm, kar je izpostavila že Veronik Matje. Omejil sem se na okvirni eh, časovni načrt. Eh, vem, da je 18. april dan, ko bomo v Strasburgu in lahko bi se pojavile določene težave. Vem, da na naših eh, sejah udeležba ponavadi ni ravno velika, zato menim, da bi morda v Strasburgu lahko dosegli večje število udeležencev na naši seji. Na vsak način pa sem pripravljen sprejeti tudi drugačne predloge kolegov. Strinjam se tudi s kolegico Fajonova, eh, ko je govorila o financiranju političnih strank. Seveda moramo preprečiti zlorabe tudi na tem področju. Imamo tudi eh, zelo eh, jasne predloge glede tega, ki so zapisani v našem poročilu. Kolegica Gomeš je zastavila celo vrsto vprašanj. Začnimo z prvim vprašanjem. Zakaj? ne govorimo o konkretnih primerjih. Dejansko lahko vidite, če si natančno ogledate poročilo, da govorimo o pozitivnih zakonodajnih izkušnjah v posameznih državah članicah. E, te pozitivne izkušnje lahko uporabimo zato, da bi izboljšali naš e, pristop k tej temi. Tukaj gre za konkretne izkušnje recimo Danske, eh, računskega sodišča in pa tudi eh, drugih držav. Te primere lahko upoštevamo, ko skušamo pripraviti eh, boljše predloge za evropski pristop k boju proti korupciji. Smo tudi za skupne pravosodne standarde smo eh, za boj eh, proti korupciji tako, javnem, eh, tako v javnem sektorju, kakor tudi v zasebnem sektorju. Potrebujemo ustrezne sankcije in pa enotne sankcije za enake kršitve v Evropski uniji. Potem pa k temi pranja denarja. O tem smo podrobno govorili govorili smo tudi o večji udeležbi bank. E, banke morajo prevzeti večjo odgovornost. Poleg tega je tukaj pomembna tudi vloga notarjev. Vključiti je potrebno vse, ki lahko pomagajo v čezmejnem boju. Seveda ni prave ga soglasja med državami članicami, te imajo različna mnenja, ko gre za davčne vdaje, za izogibanje eh, plačila eh, davkov in tako naprej. Mislim, da moramo oblikovati smernice, ki bodo poskrbele za bolj uravnoteženo davčno politiko v državah članicah. Takšna politika bi lahko pripomogla k bolj učinkovitemu boju Eh, proti takšnim praksam. Še enkrat povdarjam, da je kar nekaj držav članic, tudi moja, ki se eh, nahajajo v situaciji, kjer eh, gre pravzaprav za zatiskanje oči, ko gre za to vrstne prakse recimo, ko gre za davčne utaje. Potrebno je približati stališča držav članic, torej strinjam se z kolegico Gomež, da je to nujno potrebno. Zaključujem. Z nami je bil tudi komisar Šemeta, ki je predstavil smernice razvoja davčne politike, eh, tudi eh, kar zadeva pranje denarja tudi četrta direktiva o boju proti pranju denarja, se razvija v tej smeri. In to se mi zdi pozitiven korak. Ne vem, kakšen bo dejanski učinek te direktive, to vprašanje še ostaja odprto in. Na vsak način je to evropsko vprašanje. Zaključujem svoj prispevek in se vračam k postopku. Podali smo predlog, ki ga je potrebno uskladiti z sekretarjatom. Predevali smo, da bi bil rok za vložitev predlogov sprememb 26 in ne 25, tako da bi imeli nekaj več časa za vložitev predlogov sprememb. Prepričan sem, da bo ta predlog, ki uživa veliko podporo strani eh, poslanskih skupin, še boljši z eh, pomočjo predlogov sprememb. Upam, da uh, se bomo uspešno dogovorili in uh, da bi lahko to poročilo odobrili že aprila v plenarnem zasedanju, čeprav se mi zdi to predvsej zgodaj. Natančen časovni okvir bodo določili koordinatorji, ampak maja ali junija mislim, da bi lahko to poročilo, umestno poročilo, sprejeli. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja kolegov. Gospa predsedujoča, predajam vam besedo. Najlepša hvala. Hvala lepa, dragi kolegi. Predvideli smo še eno točko. Aha, še glede rokov vam moram povedati. No, ampak še eno temo imamo in sicer poročilo eh, delegacije v Hagu, ampak ker kolegov, ki so bili člani te delegacije, ni, moram eh, zaenkrat eh, ta sestanek spremljati. Zdaj, kaj črtati to točko. Če nimate drugih vprašanj, Torej, sestanek koordinatorjev imamo ob 17.30.